Kolegi in kolegice, prosim vas, da nadaljujete s pogovori zunaj hemicikla. Sedaj bomo nadaljevali z obrazložitvami glasovanj. Gospod Sarjoš Volski in gospod Gžip, gospod Brok, Okay. Um, Prav. Obrazložitve glasovanj. Najprej v zvezi z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. To so IFRS 9. In za eno minuto dobi besedo kolegica Kristina Morvaj. Nemzetközi eh, pénzügyi jelentési standardokkal összefüggő. Ja, pri resoluciji o računovodskih standardih,